Buongiorno a tutti. Dobro jutro. V veliko veselje mi je, da lahko tukaj pozdravim profesorja Romana Prodija, nekdanjega predsednika komisije in nekdanjega premijeja Italije. Zelo smo zadovoljni, da je sprejel naše povabilo spregovoril bo o pobudi, ki jo Evropske institucije in Evropski parlament zelo natančno spremljajo. To je varna preskrba s hrano. Gre za evropski in globalni izziv. Takšen je naziv naše razprave. To vključuje prav vse. Zadeva kmetijstvo, vendar vpliva tako na evropsko kot tudi na globalno skupnost. O tej temi smo sicer razpravljali že večkrat, naprimer preučujemo prihodnost skupne kmetijske politike, ob enem pa smo opozorili tudi na to, da moramo v reformi SKP upoštevati varno preskrbo s hrano. Danes popovdan bomo glasovali tudi o poročilu DES, gospod Prodi, to je drugo poročilo, o katerem Evropski parlament glasuje, ki zadeva skupno kmetijsko politiko v Evropi. V resoluciji iz decembra 2010 smo povdarjali, da potrebujemo močne politike, ki bodo zagotovile varno preskrbo s hrano za vse. Prav tako moramo ohraniti sposobnost preživetja za podeželje v Evropi. Kmetijstvo pa lahko prispeva tudi k boju proti drugim pomembnim izzivom, naprimer podnebnim spremembam. Hitro smo prišli iz stanja obilja v stanje pomankanja. S tem se soočamo sedaj. Gre za ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem. Države v usponu imajo zelo velike zahteve po hrani in njihovo povpraševanje raste mnogo hitreje, kot raste naša zmogljivost dobave. Profesor Prodi je v zadnjih letih predstavil zelo pomembne pobude, tako v Afriki kot tudi v Aziji. Nekaj časa je vodil poslovno šolo Kitajska Evropa. Takrat je varna preskrba s hrano postajala mnogo pomembnejša tema oziroma vedno pomembnejša tema. Pomembno pa je tudi vprašanje zanesljive oskrbe s prehrano. Pomankanje hrane v najrevnejših državah je vprašanje, s katerim se moramo spopadati vedno večkrat in to na mednarodni ravni potrebujemo tudi zelo pomembne zamisli in v prihodnosti, tako upam, bomo imeli globalno politiko na področju prehrane. Gospod Prodi, hvala, da ste se strinjali, da nas danes obiščete. Zahvaljujem se vam v imenu vseh članov odbora Agri. To je za Evropski parlament zelo pomemben trenutek, kajti sedaj razpravljamo o prihodnosti skupne kmetijske politike. Hvala lepa še enkrat in z največjim veseljem vam predajem besedo. gospod predsednik avtorita tutti. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, prijateljice in prijatelji. Že pet let nisem bil tukaj in za me je to zelo čustven trenutek. Z veseljem sem sprejel povabilo gospoda De Castra, zato da spregovorim z vami o vprašanju varne preskrbe s hrano to je eden od glavnih problemov, s katerimi se dan danes soočamo. Po finančni krizi in po okoljski krizi, s katerimi se svet sooča, ti trije problemi so prav gotovo med seboj povezani. Kažejo, kako nujno potrebno je pripraviti nove politike, če se želimo boriti proti tem problemom. Varna preskrba s hrano je Verjetno problem, o katerem najmanj govorimo, ampak kar zadeva mene, je to najpomembnejši problem. Smo namreč v zelo pomembnem trenutku. Namreč to je globalno vprašanje, najprej pa vas želim opozoriti na to, da je na svetu približno 7 milijard ljudi. 7 milijard ljudi živi na tem planetu, do leta 2050 pa naj bi bilo ljudi 9 milijard. Stopnja rasti prebivalstva je v tem primeru nekoliko nižja od pričakovane. Opozoriti vas želim tudi na to, da vsak dan, da se vsak dan rodi 220 tisoč ljudi. Že to vam lahko pove, da je pred nami zelo velik izziv. Ti ljudje bodo v veliki večini primerov živeli z manj kot dvema dolarjema na dan. Govorimo o urbanizaciji, kajti polovica prebivalstva na svetu sedaj živi v mestih, do leta 2050 pa bo ta številka narasla do 60 odstotkov. Problem s prehrano ni problem samo proizvodnje, ampak tudi problem logistike. Vzpostaviti moramo sistem in zagotoviti moramo, da bo ta sistem tudi deloval. Kaj to pomeni? To pomeni, da se bo povpraševanje po hrani močno povečalo. Potrebovali bomo več hrane za ljudi, več krme za živali in to pomeni, da se bo morala kmetijska proizvodnja povečati. Glede na to je trgovina z prehrano in krmom postala tudi bolj odprta. Vendar s tem moramo sedaj še bolje upravljati, kajti pojavljala se bodo in pojavljajo se neravnotežja in ljudje so zaskrbljeni zaradi varne preskrbe s hrano. Čez nekaj let, naprimer, na kitajskem ali v drugih državah, bo Vprašanje varne preskrbe s hrano je zelo pomemben strateški problem in to bo predstavljalo tudi velik delež ali pomemben element v nacionalnih politikah. Tudi nihanja cen na trgih so velik izjiv. To izhaja zaradi neuronovesi v tržnih tokovih, menjalnih tečajih, spremembah, v vedenju potrošnikov, v ozaveščenosti potrošnikov in spremembe tudi v kakovosti hrane, ki jo potrošniki uživajo. Upoštevati pa moramo tudi tehnološki napredek na tem področju. Še vedno nimamo dovolj informacij o nanotehnologiji, o posebnih oblikah kmetijstva in tako naprej. To so vsa informacija področja, ki so povezana s problemom varne preskrbe s hrano. Prav tako se bomo morali spopasti z izzivom, kdo bo plačal za to blago, kdo bo plačal za to, da bomo lahko proizvajali kmetijske proizvode, za kmetijsko zaščito, za zaščito podeželja Vse to so storitve, storitve za ljudi, to zagotavlja kmetijstvo. Vendar te storitve niso nekaj, za kar bi plačali v smislu, v katerem plačujemo naprimer za kmetijske proizvode na trgih. Zato to predstavlja velik problem. Problem je tudi zaradi pomankanja hrane in zaradi pomankanja kakovostne hrane. Vodostaji so vedno nižji, vedno več vode, porabijo mm, potratna mesta. Vprašati pa se moramo tudi, kakšna je razpoložljivost mm, zemlje in podeželja za proizvodnjo hrane. Voda in hrana sta med seboj tesno povezani, kajti pomankanje vode neizogibno vodi v pomankanje hrane. Vsak dan vsak porabi približno 3 do 4 litre vode, ampak nekaj tisoč litrov vode je potrebnih za to, da proizvedemo hrano, ki jo potrebujemo za prehrano. Računica je približno 1 liter vode na eno kalorijo in to je zelo veliko. Zato toliko vode na svetu porabimo za kmetijsko proizvodnjo. Ne gre pa samo za geografsko evolucijo ali revolucijo, ampak gre tudi za revolucijo na področju kakovosti hrane. Uživamo vedno več proteinov, vedno več beljakovin in zato potrebujemo še več vode. Kilogram mesa, na primer, zahteva približno 8 kg žitaric in to moramo še enkrat pomnožiti z več 100 litri vode, ki so potrebni za pridelavo posameznega kilograma žitaric. Pretirana izkoriščenost zemlišč je prav tako problem, še posebej tam, kjer se za osvežitev zemlje ne uporablja moderna tehnologija. Pomembno pa je tudi vprašanje uporabe biomase za goriva. Imeli smo že veliko hrane, veliko zemljišč, ampak to je bilo v preteklosti, takrat se ti problemi niso pojavljali. Sedaj je situacija drugačna. Kmetje se sprašujejo, kako bi lahko uravnotežili povpraševanje po hrani in ponudbo hrane, pri tem pa želimo zaščititi vodo, zaščititi okolje. Če vse to seštejemo, mislim, da lahko govorimo o problemu, ki ga je treba rešiti čim prej. Gre tudi za konkurenco med energijo in proizvodnjo hrane, kar zadeva izkoriščenost zemlišč. Sam ne dvomim, da bi v tej bitki morali podpreti hrano. Hrana mora biti naša prednostna naloga. Seveda, še vedno obstajajo možnosti, da bi izkoristili zemlišča na svetu, ki so še neizkoriščena. Afrika, Latinska Amerika in tudi velik del vzhodne Evrope je še neizkoriščen. Vendar to ni dovolj. Ta zemljišča niso posebej dobra, zemlja oziroma prst ni posebej visoko kakovostna in to ne vodi v dobro proizvodnjo hrane. V mnogih primerjih je vse skupaj še nekoliko bolj zapleteno, kaj te pojavljajo vse vprašanja, kdo je dejansko lastnik teh zemlišč. Včasih tudi vlade ne opravljajo dobrega dela. Kaj torej potrebujemo? Ne gre le za to, da bi morali uporabiti ta preostala zemlišča, ampak si moramo prizadevati tudi za to, da bodo zemljišča, ki jih še sedaj uporabljamo, bolj produktivna. Tukaj lahko uporabimo novo tehnologijo, ki nam je na voljo. Uporabimo lahko nove metode kmetovanja, ki porabijo manj energije, vendar nova tehnologija lahko pomaga le do določene mere. Upoštevati moramo še en vidik, Namreč nova tehnologija sicer poveča produktivnost zemljišč, ampak to ne gre v nedogled. Obstajajo določene meje za učinkovitost tehni, tehnik, naprimer fotosinteza in tako naprej. Proizvodnje ne bomo mogli v neskončnost povečevati samo z uporabo novih tehnologij. Pridelek v Indiji, Ukrajini, ZDA, v Rusiji na hektar se sicer povečuje, vendar ne moremo se zanašati na to, da se bo pridelek vedno povečeval. Kmetijska proizvodnja se je povečala za 4 odstotke skoraj vsako leto v 70 in 80 letih, sedaj pa je to povečanje, povišanje padlo na samo en odstotek na leto. Že to vam lahko veliko pove. Padec proizvodnje iz 4 na en odstotek rasti pomeni, da se bomo v prihodnosti soočali z velikimi težavami. To je področje, kjer je odgovornost Evrope ključnega pomena. Še vedno smo največji uvoznik in izvoznik hrane na svetu. Vendar naša vloga dobavitelja hrane v svetu je vedno manjša. Trgovinsko ravnovesje EU27 bo v prihodnih letih vedno slabše. Vsaj napovedi kažejo, da bo nižje tako za žitarice, za žito in Evropa bo iz neto izvoznika postala neto uvoznica. Del problema je povezan z izkoriščenjem zemlišč za pridelavo energije na mesto za pridelavo hrane. Evropska sposobnost, da pomaga pri boju proti lakoti, je zato ogrožena. Stanje v Evropi je podobno tistemu v ZDA. Tudi oni se soočajo z velikim problemom pretirane izkoriščenosti zemlišč. Največ zemlišč je namenjenih proizvodni energije. To je skupno vsem visoko razvitim državam. kriza pred tremi leti je bila zelo pomembna in imela je zelo velike posledice. Vendar vse vas želim opozoriti na to, da do prehranske krize ni prišlo zaradi tega, ker vsi kazalniki kažejo na pomankanje. Če bomo nadaljevali s politikami, kakršne imamo danes, potem bomo preprosto še večkrat v podobni situaciji. Svetovna organizacija za hrano sedaj opozarja, da ne smemo zaspati na lovrikah, opozarja na pomembne izzive, ki nas čakajo. Kažejo se že prvi znaki, boja za hrano in prvič v zgodovini se izvajajo že prve bitke za zemlišča, ki jih je mogoče uporabiti za proizvodnjo hrane. FAO govori o neokolonialističnih tendencah Kitajska, Južna Koreja, Japonska, države v zalivu, s pomočjo dolgoročnih pogodb kupujejo ozemlja v Afriki. In ljudje govorijo o 60 milijonih hektarjev, ki naj bi jih že kupili. To je več kot so zemlišča v Afriki. Španiji, Franciji in Nemčiji skupaj, torej zemljišča namenjena pridelavi hrane. Govorimo o politični in gospodarski strategiji. Ta strategija je jasna in tudi socialne, družbene implikacije moramo pri tem upoštevati. Vse to je povezano z vprašanjem varne preskrbe s hrano. Predstavljajte si, gospod predsednik, kakšni politični problemi bi se lahko pojavili, če naprimer bi v afriški državi, kjer so dali v najem več milijonov hektarjev zemljišč, se nenadoma pojavila lakota. To je zelo razumljivo vprašanje, prav mogoče bi se to lahko tudi zgodilo kakšne bi bile politične in družbene posledice. Na začetku sem govoril o povezavi med finančno-okoljsko krizo in krizo preskrbe s hrano. V zvezi s finančno krizo je jasno, da je za padec cen kmetijskih proizvodov v številnih državah to bil problem, ki je za mnoge kmetovalce bil skoraj da usoden. V prvem delu svojega govora pa sem opozoril na to, da če zagotovimo določena neravnovesja na trgu, potem je to zaradi tega, ker imamo milijardo ljudi, ki jedo preveč in milijardo ljudi, ki ne dobi dovolj hrane. Vsekakor pa so razmere na trgih vedno bolj napete. Vprašanje varne preskrbe s hrano je takoj povezano s kmetijstvom in z okoljem. To je najpomembnejši vidik po dejanski proizvodni hrane ki jo uživamo. Na dolgi rok je varnost okolja odraz varne preskrbe s hrano, kajti hrane ne moramo imeti, če ne bomo imeli čiste vode, zemlišč, kjer hrana uspeva in ustreznega podnevja, ki bo omogočalo pridelavo hrane pomankanje okoljske politike in slabšanje okoljskih okoliščin vpliva na proizvodnjo hrane. In zato moramo tudi tukaj posredovati. Pripraviti moramo bolj okolju prijazen način eh, kmetovanja. Na voljo imamo več znanstvenih struktur, ki preučujejo to vprašanje. Naprimer, zajem in skladiščenje oglika, vezava dušika in eh, drugi procesi, ki so v pripravi. Vedno upamo, da nam bo tehnologija lahko pomagala. Tehnologija bi lahko pomagala rešiti tudi eh, zemlišče, ki so naprimer trenutno onesnažena s pretiranimi količinami soli, lahko bi mm, vzrejili živali, naprimer krave, ki bi preživele v območjih, kjer trenutno niso sposobne preživeti. Znanstvene raziskave, kmetijske raziskave so zelo pomembne, vendar v zadnjih letih, tega ni bilo dovolj na globalni ravni. Generacija, ki v zadnjih desetletjih živi v lažnem prepričanju varne preskrbe s hrano, temu vprašanju ni namenjala veliko pozornosti. Ljudje, tako se zdi, ne vedo, kako pomembno Vprašanje je to in koliko raziskav na področju kmetijstva bi dejansko bilo potrebnih. To je eno tistih vprašanj, ki bi jih morali rešiti najprej, ko govorimo o prihodni politiki, ki jo tukaj predstavljam. Zakaj omenjam ta vprašanja? Mislim, da bi morali svojo pozornost nameniti prav temu in vedno bi morali poskusiti pripraviti politike, ki bodo izboljšale vidike tesno povezane s proizvodnjo. Prav tako moramo upoštevati okoljske vidike kmetijstva. Sedaj prihajamo v sklepni del svojega govora. Opozoriti želim še na en problem. Namreč, če želimo, da bo kmetijstvo še naprej proizvajalo te javne dobrine, ki sem jih omenjal prej, namreč, da bomo ščitili okolje, da bomo ustavili degradacijo zemlišč. Potem moramo biti pripravljeni za to tudi plačati. Upoštevati moramo, da kmetijstvo proizvaja te storitve, prav tako, kakor proizvaja tudi hrano. Problem pa je, da trenutni sistem oblikovanja cen tega ne upošteva. Kaj torej potrebujemo? Kmetijska proizvodnja se mora za določeno obdobje nadaljevati, s tem je vse lepo in prav, vendar, če kmetovci ne bodo plačani za druge storitve, ki jih prav tako upravljajo ob proizvodni hrani, potem tega verjetno ne bodo več počeli. Tukaj se premikam iz vprašanja politike na vprašanje subvencij. Subvencije ne smejo voditi v izkrivljanje konkurence, vendar vsaka pomoč, ki jo zagotovimo kmetom, mora biti. Vsaka pomoč mora biti takšna, da bodo kmetje vseeno motivirani za opravljanje teh dodatnih storitev. Želim omeniti še nekaj vidikov, namreč upravljanje z svetovnimi trgi kmetijskih proizvodov. Globalizacija vodi v različna mnenja in tudi različ, različni politični pogledi se pojavljajo v zvezi s tem. Nekateri pravijo, da bo potrošniška družba vodila do blaginje, da so tržne subvencije prav tako nujno potrebne, drugi pa seveda menijo, da je to samo ukana, ki škodi revnim in pomaga samo špekulantom. Razlika med tema dvema taboroma kaže, kako velik je razkorak med ljudmi v zvezi s tem vprašanjem. O tem moramo razmisliti, kajti prav zaradi tega so propadla pogajanja iz Dohe. Države ostajajo na svojih bregovih, ki so si včasih diametralno nasprotni. In ker nam ni uspelo zagotoviti neke vrste nadnacionalne, nad, nad, nadnacionalnega dogovora, tudi dogovora na področju prehrane nismo uspeli doseči. Sam menim, da je globalizacija koristna, vendar prav gotovo ne menim, da bi morali imeti politiko, s katero bi spremljali ali usmerjali trge. Trg nam je prav gotovo pomagal, da smo postali bolj uspešni, vendar, če ne bomo upoštevali nekaterih dejavnikov, ki sem jih omenil prej, potem bo trg prej ali slej padel. Sesedel se bo pod lastno težo. Zato moramo poskrbeti, da globalizacija ne bo pomagala obogatiti samo peščici ljudi, pri tem pa bodo celotne države in milijoni ljudi končali v lakoti. Pogajanja iz Dohe ne bodo uspešna, če ne bo prišlo do popolnega preobrata v smislu globalnega upravljanja. V podrobnosti se ne bom spuščal, o tem lahko govorimo kasneje v času razprave. Vsekakor pa je trenutno stanje stanje velikega neravnovesja, še posebej kar zadeva te mednarodne razlike. Razvite države se mnogo lažje spopadajo z globalizacijo, hitreje se lahko prilagajajo, več sredstev imajo na voljo in države v razvoju, pa so v mnogo bolj zahtevnem položaju. One potrebujejo sredstve, sredstva in vire mnogo bolj nujno, zato da se lahko prilagodijo na nove razmere. Jasno je, da je hrane na svetu vedno manj. In to bo vodilo v dodatno neravnovesje med državami, ki imajo preveč hrane in državami, ki morajo hrano uvažati. V zadnjih nekaj letih nismo bili priča velikemu številu veto na izvoz kmetijskih proizvodov. Te zamisli so se pojavljale, določene omejitve so nekatere države uvedle, vendar to je zelo velik razlog za preplah. Globalizacija sicer je tukaj, ampak države so pripravljene stopiti na zavoro, če se pojavlja pomankanje hrane. Indija, Rusija, Kitajska so države, ki so že prepovedale izvoz živil. To dokazuje, da obstajajo dokazi za pesimistično analizo, ki sem vam jo predstavil. Nekatere države delajo na sistem, sistemu izmenjave, kajti le tako menijo, da bodo lahko izpolnile svoje potrebe. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da bodo na koncu ostali lačni vsi. Zato moramo poskrbeti, da bomo prepričali države, ki uporabljajo nesmiselne politike, da ravnajo razumno. Nekateri ljudje so govorili o tem, da bi jih preprosto odrezali, vendar države, ki so neto uvoznice, bi bile prve, ki bi trpele zaradi tega. Kajti cena kmetijskih proizvodov bi se visoko dvignila, če bi preprosto nehali s subvencijami v Evropi. Tudi cene, skrajnega nihanja cen je nekaj, kar bi prav gotovo postalo še večji problem, če bi subvencije preprosto odrezali. Mislim, da nihče več ne verjame, da so trgi neke vrste zdravilo za vse, ki lahko reši vse težave. Več ljudi je že upozorilo na to, da potrebujemo subvencije, ki ne bodo izkrivljene konkurence. Včasih je to povezano s popolnoma napačno zamislijo, da sploh ne bi imeli kmetijskih politik nikjer po svetu, Mislim, da moramo upravljati z globalno trgovino, vendar mislim, da moramo najprej preučiti probleme okolja in tudi probleme pomankanja preskrbe s hrano v najrevnejših državah na svetu. Do leta 2050, gospod predsednik, mislim, da moramo podvojiti kmetijsko proizvodnjo. 9 milijard ljudi bo takrat na svetu, namesto današnjih 7, potrebovali pa bomo seveda tudi več zemljišč za to, če bomo želeli proizvajati več hrane. Upoštevati pa moramo tudi velike količine odpadkov, ki pri tem nastajajo. Odpravili bi lahko tudi napake na različnih stopnjah proizvodne verige. Prav tako pa lahko potrošnike opozorimo na to, da naj ne mečejo stran velikih količin hrane. Mislim, da moramo pripraviti politike, ki bodo na to odgovorile. Če povzamem v nekaj točkah. Še naprej moramo spodbujati povečanje kmetijske proizvodnje in produktivnosti. To je prva točka. Potrebujemo globalni načrt za to, da pospešimo raziskave in razvoj in da spostavimo tehnološke pogoje za to, da bomo lahko inovacije na tem področju razširili med vsemi, ne samo med nemškimi, nizozemskimi in francoskimi kmetovalci, naprimer. In poskrbeti moramo, ne da bodo samo bolj učinkoviti, ampak da bodo zamisli tudi razširjene vsem pri proizvodni hrane moramo prav tako biti previdni in upoštevati ne kmetijsko proizvodnjo. Zato moramo poskrbeti, da zemljišč, ki, trenut, zemljišč, ki so trenutno namenjena proizvodnji hrane, ne bomo namenili proizvodnji energije. In potrebujemo tudi več zemljišč seveda moramo izboljšati produktivnost obstoječih zemlišč, vendar moramo najti tudi nova zemlišča, ob tem pa moramo upoštevati svoje načrte urbanizacije. Ponovno je treba preučiti sistem načrtovanja mest, kako lahko ohranimo prst, kako lahko bolje ravnamo z zemlišči, vse to mora postati prednostna naloga v vseh državah. Vodo moramo uporabljati in izkoriščati bolje. To so sedaj vprašanja, ki so ključnega pomena na politični fronti. Namakalni sistemi, ki jih uporabljamo sedaj, so bili zgrajeni takrat, ko je bila voda brezplačna. Sedaj je stanje drugačno, zato moramo tudi tehnologijo prilagoditi. Ne gre za tehnični problem, gre za problem vojne in miru. Eufrat in Tigris, Nil, vsa, vsa večja, uh, vsi večji vodotoki so zelo pomembni na svetu. zelo malo vode v Evropi, na primer, doseže sredozemlje, zato ker vso vodo že prej porabimo. Reka Nil, na primer, je razdaljena med Egipt in Sudan, ampak država kot je Etiopija, ki je više v toku Nila, prav tako želi dovolj vode. Sedaj pa se je Sudan razdelil v dve državi, zato bo problem še večji vse to bo vodilo v dodatne krize. Tudi druga področja na svetu bi lahko omenil. Uporaba razpoložljive tehnologije, bolj sodobne tehnologije, povsod bi lahko zmanjšali porabo vode. Uporabili bi lahko samo desetino vode, ki jo uporabljamo sedaj. Potrebujemo mednarodne načrte, če želimo zagotoviti učinkovite ukrepe za prihranke vode. Res gre za vprašanje vojne in miru, to je pomembno ne samo za zadevne države, ampak za celotne sisteme za vprašanje miru na svetu. O tem sem želel govoriti danes dopoldan, gospod predsednik. Mislim, da dejansko lahko storimo kaj v zvezi s tem. Imamo energetske vire, po drugi strani pa menim, če ne bomo uspešni na tem področju, se bomo kmalo morali spopasti z splošno višjimi cenami hrane, vse skupaj pa sploh ne bo dolgo trajalo. Modeli v mednarodni trgovini se hitro spreminjajo, cene se hitro spreminjajo. Tukaj ne govorimo o desetletjih, ampak samo o nekaj letih. Mislim, da bi se morali vsi mobilizirati, zato da poskusimo rešiti ta problem varne preskrbe s hrano za celoten svet. Hvala. Grazie. Grazie da... Hvala lepa. Podali ste nam a, eh, a, eh, veliko podlage za razmislek in a, eh, to je bilo zelo zanimivo za odbor Agri Evropskega parlamenta. In, a, Vse to je področje, ki zadeva nas in z našimi poročili poskušamo prispevati k prihodni viziji o kmetijski politiki. Položaj je dejansko dramatičen. Mislim, da je to nekaj, kar nas ne bo zadevalo šele čez 50 let, ampak mnogo prej. Profesor Prodi. Hvala lepa. Sedaj pa dobijo najprej besedo predsedniki političnih eh, skupin. Potem pa vam bomo dali še enkrat besedo, da se odzovete na pripombe in morbitna vprašanja. Potem pa bomo sprejeli še vprašanja iz publike. Dobro, začeli bomo s poročevalcem in predsednikom Evropske ljudske stranke. Zvolite. Gospod eh, predsednik, gospod profesor Prodi, dragi Paolo, najprej bi rad eh, čestital našemu predsedniku, kajti čas za to razpravo je odlično izbran. Sedaj sem prisluhnil predavanju gospoda Prodija in dobil sem občutek, da eh, ste si prebrali naše kompromisne predloge sprememb, kajti povedali ste veliko Eh, tega, kar bomo danes popovdne, kot upam, sprejeli o teh kompromisnih predlogih, zlasti o kompromisnem predlogu 2 smo uh, vključili varno preskrbo s hrano. To poročilo je izrednega pomena. Tukaj gre za uh, varno preskrbo s hrano za, milijona, za 500 milijonov ljudi v Evropi. In uh, Tudi kar se tiče varne preskrbe s hrano na celotnem svetu, ima Evropa svojo vlogo, kajti tudi mi prispevamo svoje. Govorili ste o kmetijskih površinah, o površinah v povezavi z raztočim svetovnim prebivalstvom. Upam, da bomo v našem poročilu danes sklenili, da smo za okoljske ukrepe, ampak zavrnili bomo to, da bi kmetijske površine oduzeli proizvodni hrane, kajti tega si ne moramo privoščiti. Namreč, da bi visok odstotek površin oduzeli kmetijstvo. Zahvaljujem se vam, eh, profesor, profesor Prodi, za to, da ste spregovorili o eh, javnih eh, dobrinah. Kajti javnosti moramo vedno razlagati, zakaj dobijo kmetje v Evropi denar davkoplačevalcev. Ampak ravno zato, ker naši kmetje upravljajo z javnimi dobrinami in eh, povračile ne dobijo preko trgov, zato je pomembno, da kmetijstvu še vedno namenjamo določena izravnavna izplačila v Evropi. Držati se moramo prvega in drugega stebra, zato da bomo lahko prihodno izvajali eh, skupno kmetijsko politiko. Posem se strinjam z vami, ko ste spregovorili o problemu držav v razvoju, kajti druge države najemajo površine v teh državah v razvoju. Dobil sem informacijo, da so Kitajci v Kongu kupili že 1,8 milijona hektarov. Ta razvoj me zelo skrbi in ne vem, kakšne odgovore naj bi poiskali na to, da se sedaj afriška celina enostavno razprodaja. Rad pa bi spregovoril še o nečem. Pogosto se pravi, da je, Evropska, eh, da je skupna kmetijska politika odgovorna za bedo v tretjem svetu. Danes mislim, da tega ne moremo več trditi. Manj kot eno milijardo damo eh, za eh, podporo izvozu. Torej, mislim, da se je kmetijska politika v Evropi že spremenila. Kar pa mene skrbi je sledeče. Politični položaj v državah v razvoju. V preteklosti sem bil v Afriki. Tam imam tudi sorodnike. In če vidimo, kaj lahko eh, stori diktator eh, v Južni Afriki, v Zimbabvu, v Zimbabveju, naprimer, kjer so ljudje lačni. To so problemi doma v Afriki, za katere ni kriva Evropa. Spregovorili ste tudi o povezavi med okoljem in kmetijstvom in zato sem vam hvaležen. Povsem se strinjam z vami. Kmetijstvo in okolje sta soodvisna. In če danes Tako pogosto uporabljamo besedo trajnost, ki je tudi pogosto zapisana v našem poročilu. Potem moramo vedeti, da trajnost prihaja iz kmetijstva in gospodarstva. Kmetje in gozdari so bili tisti, ki so prvi menili, ki so prvi razmišljali o tem. Vsak kmet je poskušal svojo zemljo na svoji kmetiji predati v dobrem stanju naslednji generaciji. In to je bilo poglavitno načelo kmetijstva. In če so danes eh, zemlišča zelo poškodovana, so tukaj velika podjetja v Južni Afriki in v Srednji Afriki, ki ne poslujajo trajnostno. In te probleme, na te probleme moramo opozoriti in kritizirati takšne situacije. Spregovorili ste tudi o trgih in to bi rad eh, omenil še za konec. Tudi sami zahtevamo v kompromisnem predlogu spremembe 49, da se trgi uredijo, kajti absolutno prosti oziroma svobodni trg ne more delovati. In s tem se, v zvezi s tem se strinjam z vami, gospod eh, Prodi. Potrebujemo trga, ampak s pravičnimi pravili. Evropsko kmetijstvo proizvaja pod mnogo višjimi standardi, kot je to drugod. In zato morajo evropski kmetovalci dobiti tudi določeno očkodnino. To ni skrivljanje konkurence, to je potrebno zato, da ohranimo proizvodnjo v Evropski uniji. Hvaližen bi vam bil če bi v nadaljevanju podali nekaj predlogov v zvezi s tem, kako bi lahko uvedli te ureditve. Francoski predsednik Sarkozy je na G20 um, izdelal predloge, namreč, da bi imeli pregled nad uh, količinami proizvodne in da bi preprečili špekulacije. Morda bi imeli v zvezi s tem še kakšne zanimive predloge. In še zadnja pripomba z moje strani. Evropa je trge za kmetijsko proizvodnjo iz eh, tretjih držav zelo odprla. Vse razen orožja lahko izvažajo ravne države k nam. Eh, Japonska, Avstralija in Amerika pa so od tega še zelo oddaljene. Torej Evropska unija je opravila svojo nalogo. Hvala lepa za, vas, za vašo predavanje in pa vsem se strinjam s tem, kar ste povedali. E, hvala lepa gospod dess zahvaljujem se vsem ki ste prisotni v tej dvorani prihajate iz različnih evropskih držav gospod eh, luis capola santos eh, odgovor, eh, predstavnik socialistov hvala lepa V imenu socialistev želim eh, zelo pozdraviti vaše predavanje. Zelo smo počaščeni, da smo vas eh, lahko pozdravili tukaj in hvala lepa za vaše zelo pomembne pripombe. In sicer na dan, ko sprejemamo zelo pomembne odločitve za prihodnost eh, kmetijske politike. Opozorili ste na nekaj stvari v svojem predavanju in to bi rad potrdil. Kmetijstvo bo igralo kratkoročno zelo pomembno ulogo v Evropi in na svetovni ravni. Pokazali ste nam pot za rešitev in postavili ste tudi diagnozo. To je treba sedaj tudi izvajati. Dejali ste, da potrebujemo nove tehnologije, ki jih moramo bolje izvajati. Potrebujemo pa tudi hrano, zato da bomo pokrili potrebe po celem svetu. To pa pomeni, da potrebujemo specializacijo po celem svetu. Vse to pa ni mogoče, če ne bomo uredili trgov. Če pa želimo urediti to, potem moramo doseči preboj pri pogajanjih iz dohe. Podarili pa ste tudi nek paradoks. Imamo model, civilizacije, kjer imamo stalno proizvodnjo, potrošnja stalno raste, imamo pa številne surovine, ki niso obnovljive. In to pomeni, da ta model ne bo nikoli trajnostnen eh, kratkoročno in srednjeročno. In želel sem opozoriti na to, da je paradoksalen ravno model, ki ga želijo prevzeti tudi države, hitro raztoča gospodarstva. Na Kitajskem, v Indiji je tako, da vsi želijo svoj avto in če bo razvoj takšen, potem enostavno ne bomo imeli dovolj surovin. In to bo pomenilo, da bodo gozdovi v manj kot desetih letih enostavno izginili. Ta družbeni model je ravno to, kar želijo prevzeti tudi hitro rastoča gospodarstva. In to je paradoks. Ne gre samo za to, da moramo mi spremeniti svoj model. Gre za to, da nismo sposobni na svetovni ravni izvajati nekaj drugega, tako da bi bili dejansko trajnostni. Kajte, če bomo tako nadaljevali, potem trajnostnega razvoja ne bo podali ste nam oziroma predstavili ste nam odlično prognozo in ta odraža ravno tiste skrbi, ki jih delijo tudi državljanke in državljani, ki skrbijo za svojo prihodnost. Rad bi vas pa vprašal po vaši napovedi, kako naj bi bil videti ta prihodni red, kakšen naj bi bil ta trajnostni red in kaj so smernice za ta svetovni model, za to svetovno upravljanje, eh, ki ste ga omenili, o tem pa niste povedali več. Prosim vas, zakaj več v zvezi s tem? Hvala. Grazie, Luis. E Hvala, Luis. James Nicholson, prosim. Evropske konzervativci in reformisti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Prodi. Eh, zahvaljujem se vam v imenu moje politične skupine za zelo zanimiv govor. Veliko bomo sedaj razmišljali o tem, kar ste povedali, kajti veliko, na veliko stvari ste upozorili v zelo kratkem času. Želim vas nekaj vprašati, kajti srečujem se s kmetovalci. Ali preveč reguliramo v Evropi, ali nismo ustvarili preveč birokracije in ali ni to eden od velikih problemov, zakaj nimajo kmetovalci svobode za proizvajanje. Gospod Des je omenil dvostranske dogovore. Ta hip se, kme, se kmesija, komisija pogaja za Merkosurjem. Naši kmetovalci so postavili standarde, v skladu s katerimi proizvajajo najboljšo hrano po svetu. Hkrati pa poskušamo uvažati hrano, kajti ne želim, da uvažamo kmetijo iz Brazilije, potem pa ugotovim, da ta ni bila vzrajena eh, v skladu s takšnimi standardi, kot jih poznamo v Evropi. Omenili ste potrebo, da moramo nahraniti ljudi po svetu. Omenili ste tudi trajni problem, ki ga je omenil tudi Luis. Namreč omenili ste prihodnost pogajanj iz Dohe. Ampak kar je še bolj pomembno, opravičujem se, če sem preslišal prvi del vašega govora in morda ste na to odgovorili v tistem delu. Ampak moje vprašanje je, ali ne potrebujemo več sodobne tehnologije? Mislim, da je to problem, ki se ga moramo lotiti. Naprimer, v Evropi ne smemo eh, uvažati gensko spremenjene hrane iz eh, Evrope. ampak tam potrebujejo gensko spremenjeno sojo za to, da prehranijo. Ali lahko ustrajamo pri tem stališču v Evropi? Ali je prav, da si zatiskamo oči pred eh, razvojem, ki smo mu priča posod drugot po svetu? Hvala lepa, James. Sedaj pa dobi besedo v imenu evropskih liberalcev. Gospa Polson. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Lepo bi se zahvalila gospodu Prodiju. Mislim, da potrebujemo spodbudo z druge strani za to, da ne bomo okosteneli v, la, v naših lastnih mislih ampak rada bi spregovorila o nečem, kjer se ne strinjam z gospodom Prodijem in sicer gre za dostop do zemlišč. V tej razpravi ne moramo izhajati iz tega, da imamo na voljo dovolj kmetijskih zemlišč. Shajati moramo s temi površinami, ki jih imamo na razpolago in izkoristiti jih moramo bolje kot danes. Ne moremo si eh, privoščiti novega planeta, ne moremo si ga kupiti, to enostavno ne gre. In sedaj bi se rada navezala na vprašanje gospoda Santosa. Vprašanje je, ali lahko naprej delamo v gospodarstvo, kjer samo proizvajamo, proizvajamo, proizvajamo in trošimo, trošimo, trošimo, ali ne potrebujemo novo obliko proizvodnje in novo obliko potrošnje. To je po mojem mnenju odločilno, če želimo zagotoviti trajnostno kmetijstvo za prihodnost. Gospod Prodi je veliko govoril o vodi. Govoril je tudi o o temu, kako koristimo zemljo. Ampak kaj se dogaja? Na naših zemljiščih samo proizvajamo. In to pomeni, da vse konča v urbanih središčih, odkot prihaja energija in kam gre. En del spustimo v zrak. Večina pa na zadnje pristane v vodi. To pomeni, da onesnažujemo vodo. Zato je pomembno spoznati, da onesnaženje okolja konča na nepravem mestu v prehrambeni verigi. Energijo bi morali usmerjati nazaj v zemljo. To pomeni, da potrebujemo čistejšo vodo, ki jo moramo ustvariti. Na takšen način bi lahko zagotovili plodno proizvodnjo in sicer po celem svetu. Upati si moramo vse razumeti celostno ne gre za vprašanje, ali se bo nekaj eh, podražilo in ali bo nekaj postalo bolj zapleteno. Gre za to, da moramo poiskati nove krogotoke. Nikoli pa ne bi smeli pozabiti sledečega. Če govorimo o okolju in naravi, potem eh, kmetijstvo in gozdovi so ravno v središču našega zanimanja. Hvala lepa, gospod Rusli, v imenu zelenih. Gospod Hojzling. Hvala lepa, gospod Prodi. Lepo vas pozdravljam. V vašem predavanju ste spregovorili o vseh eh, točkah, ki so tudi na mednarodni agendi oziroma sodijo na mednarodno agendo, žal pa se tam pojavijo preredkeje. To je tema s hohim konfliktnim potencialom, ne samo v Afriki je jemanje zemlišča oziroma oduzemanje zemlišča afriškim državam. To je nekaj, eh, kar moramo nujno urediti. Sicer bomo sprožili mednarodne konflikte, ki jih ne bomo mogli več urediti. 60 milijonov hektarjev je sedaj že eh, zaseženih in trend raste. Ta zemlja pa se potem eh, uporablja za proizvodno energije, ne pa za proizvodnjo hrane. Mislim pa, da bi morali osvetliti še eno točko. Strenjam se z vami, da proizvodnje ne moramo zvišati za 50 odstotkov. Sedaj eh, poznamo intenzivno kmetijstvo in mislim, da je to naletelo na svoje meje. Podnebne spremembe bodo vodile k temu, da bomo imeli na voljo manj površin. Mislim, da se moramo eh, dolgoročno ukvarjati s trajnostno rabo. Prehrana, nezadostna prehrana in pa revščina sodita skupaj. Poznamo lakoto v svetu in to igra zelo veliko ulogo pri porazdelitvi kmetijskih proizvodov. Mi si lahko veliko privoščimo tudi na račun proizvodnje v drugih državah. Albert eh, Dejs je prej dejal, da da bi se morali lotiti te teme. Povezani smo tudi z proizvodnjo soje iz Amerike in eh, mi eh, uvažamo ogromno te soje za krmo in tudi to se odraža na mednarodnih trgih. Potem je to še druga stvar, ki se ji moramo posvetiti. Vprašanje je, ali si lahko, ali si lahko trajno privoščimo, da 30 odstotkov živil v industrializiranih državah zavržemo in ali si, ali si lahko po drugi strani privoščimo, da 30, teh 30 odstotkov hrane v, na trgih a, tretjih držav sploh ne pride na trg zaradi tega, ker primankuje infrastrukture. To je pomembno vprašanje, ki ga moramo rešiti, preden se posvetimo, preden se odločimo, da bomo proizvajali več. Potem pa je tu še pomoč kmetovalcem tukaj in pa v državah v razvoju. Mislim, da je to nekaj, kar smo zanemarili. Kmetijski trgi potrebujejo jasnejša pravila. Strenjam se s tistimi, ki so to omenili. Potrebujemo tudi mednarodno zaščito, kajti kmetijstvo ni nekaj, kar se odvija kratkoročno. Kmeti, kmetovalci potrebujejo varnost pri načrtovanju, potrebujejo tudi pravila. Kako lahko oskrbujajo trge? Mislim, da bo to tudi del skupne kmetijske politike, ki se mu moramo zelo posvetiti. Če sledimo poročilu, potem mislim, da lahko na tem svetu preskrbimo 10 milijard ljudi, če bomo pri tem pametni in če bomo pametno izkoristili vire, tako kot bi bilo to po svetu primerno. Ampak žal tega ne počnemo. In mislim, da moramo to vprašanje obravnavati na mednarodni ravni. Gospod Sarkozy je na G20 že uh, uh, spregovoril o špekulacijah. Prihaja do hudih izkrivljanj. In visoke cene so povezane tudi s špekulacijami o živilih in mislim, da tudi za to potrebujemo nujno mednarodna pravila. Potrebujemo močno politiko, ki bo storila tudi kaj proti podnebnim spremembam, kajti to je ena največjih grožen za plodne zemlje. In to je eden od osrednjih problemov v Afriki. In s tem se mora okvarjati politika in koriti, storiti pomemben korak naprej. Grazie Martin e adesso darei la... Hvala lepa Martin. Potem pa dam še enkrat eh, besedo profesorju Prodiju, ki nam bo ponudil odgovore na slišena vprašanja. Potem pa bomo sprejeli nadaljna vprašanja iz publike. Hvala, kratek bom. V telegramskem stilu bom odgovarjal na vprašanje. Zlasti je pomembno vprašanje, kako se bomo odzvali na špekulacije in pa na probleme, ki izhajajo iz tega. Mislim, da moramo biti povsem odkriti in pošteni in stvari moramo videti takšne, kot so. Ampak gospodarske odnose v svetu niso še posebej jasno opredeljeni, vse je nekako nejasno in če nimamo mednarodnih institucij, ki nimajo pooblastil za to, da bi izvajale upravljanje, potem teh špekulacij ne moremo obvladati. Kajti predpogoj za to, da to odpravimo, da to obvladamo, je politika, ki jo mora spoštovati vsaj večina držav. In ta trenutek tega ni. Ta hip eh, imamo zelo različne pristope v državah in eh, mestoma so si ti nasprotujoči. Francozi so izdelali predlog, ki je po mojem mnenju zelo razumen. Ampak, če teh predlogov ne bodo izvajali vsi, potem ne bodo privedli do ničesar. In to je veliko nasprotje med globalnim trgom na eni strani Nadzor nad tem trgom je še vedno v rokah posamičnih držav in države želijo še vedno nadzirati svoje lasne gospodarske akterje. In tukaj obstaja velika diskrepanca med mednarodnim in nacionalnim. In dokler bomo ohranjali to, eh, eh, ta prepad, ne bomo našli eh, rešitve na odgovor. Ne, ne bomo našli rešitve za špekulacijo. Poglejmo si, kaj se je zgodilo po krizi. Pet mesecev smo poskušali reformirati svet, slišali smo najzanimivejše predloge z vseh strani. Potem s časoma pa smo znova počeli tako kot prej. Sem in tja, kakšna manjša prilagoditev, to je bilo zanimivo, sem in tja nekaj uh, več preglednosti, določili smo obveznost ob, ob, informacije in tako naprej, ampak špekulacija je še vedno tu. označevanje smo spremenili, ampak načel, načeloma so stvari ostale takšne, kot so bile. Vsa ta finančna vprašanja so se zdaj ločena od realnosti, za katera pravzaprav so in pristali smo tam, kjer smo nekdaj bili. Mislim, da moramo na nadnacionalni ravni poskusiti rešiti ta vprašanja, sicer ne bomo prišli nikamor in politična rešitev še ni na horizontu. Bodimo jasni, treba je omeniti določene države, ZDA, naprimer, in pa mednarodni eh, monetarni sklad. ZDA nimajo nobenih, eh, nobenega interesa za reforme, tudi Kitajci in Indici ne, kajti nekaterim državam gre bolje, če stvari ostane takšne kot se. Kar pa se tiče eh, mednarodnega upravljanja, upajmo, da bomo to dobili, ampak ne smemo preveč pričakovati. Mislim, da moramo čisto jasno povedati, kako stvari so. Potem ste postavili še nekaj vprašanj v zvezi z netrajnostnim razvojem in z netrajnostnimi modeli. Večkrat ste spregovorili o zapravljanju virov. Delno so zato, eh, je zato kriv tudi tehnični eh, razvoj, ki ni zadosten in tudi eh, potrošnja ni takšna, da bi omogočala trajnost. Mislim, da moramo nujno spremeniti ozorce vedenja potrošnikov. To je treba spremeniti že pri temeljih. potrebna je tudi korenita sprememba v moralnem smislu. Ne gre samo za vedenje potrošnikov na sebi in pa za a, cene. Gre za nekaj, kar je mnogo globlje. Gre za naše vedenje. Gre za to, kako ravnamo s stvarmi, nasplošno. Potem bi rad še nekaj omenil. Gospa Polsen je dejala, da ne moremo kar naprej proizvajati, proizvajati in proizvajati vedno več. In uh, vprašala je, če ne bi tega nekako zavrli ali ne bi mogli poskusiti eh, se prehranjevati drugače, mislim, da bi bilo to nujno. Spremeniti bi morali navade prehranjevanja. Uh, To je pravzaprav naša naravna pravica. Razumem, kaj želite povedati in to lahko razumem, ampak eh, kako bomo ravnali s tem? In potem smo zopet pri vprašanju raziskav in razvoja. Morda si lahko dovolim dati predlog oziroma nasvet. Zato nisem sicer stoodstotno usposobljen, ampak eh, večina evropskih študij oziroma raziskav bi morala prepoznati oziroma raziskovalci bi morali prepoznati, da, je, da so raziskave na področju kmetijstva izredno pomembne. Evropske raziskave potekajo v teh raziskovalnih eh, skupinah in kmetijske raziskave so nekoliko potisnjene obrob. V kmetijske raziskave pravzaprav investiramo razmeroma malo in te so nekako na stranskem tiro. Zato mislim, da bi morali spremeniti naše mišljenje. Potem pa je tukaj še razgrabljanje zemlje. Tudi to je problem. To izhaja iz eh, političnih eh, odločitev, ki presegajo samo odločitve na področju kmetijstva. Če imamo države, ki imajo kakšno milijardo ljudi, naprimer Kitajska, Indija, moramo računati s tem, da bodo te države imeli sredi uh, stoletja 1,7 uh, eh, milijarde uh, ljudi. In to seveda nujno vodi k temu, da je, varne, da je preskrba s hrano v teh državah čisto na vrhu uh, prednostnih nalog. In te države potem poskušajo razširiti kmetijske površine in sklepajo pogodbe za to, da bi države zagotovile varno preskrbo s hrano. In to je neobhodna politična strategija, bi dejal. In prob problem oziroma potrebujemo več razvoja, več raziskav. To je seveda v svetovnem merilu zelo pomembno. Imamo deviške površine po celem svetu in enkrat se bo sprožil boj za te površine. In prepričan sem, da bomo to doživeli. Pomislite samo boj za vodo, za vire vode. Mislim, da tega trenda ne moremo ustaviti. Revna država bo vedno poskušala ali bo a, vse razmišljala o tem, da bi prodala ali pa dala v najem površine, ki se tisti hipne obdelujajo. Zalivske države, naprimer, bodo morda tudi obrale to politično pot. Te države, države imajo velike težave z vodo, imajo pomankanje kmetijskih površin in tudi te države morajo nekako pokriti svoje potrebe. Vse to nas čaka v prihodnosti in vse to bo eh, politiko v prihodnje mnogo bolj zaposlovalo. Temu se ne moramo izogniti. Nimamo svetovne vlade. In Odsotnost te je očitna povsod na vseh življenjskih področjih, na vseh področjih politike. Bojim se, da smo nekaj zamudili, da nekaj zamujamo. In sicer v trenutku, ko gre moč v roke drugih in morda izgubimo eh, točko povezave. Hvala lepa. Eh, Tako, veliko kolegov želi besedo, razprava je očitno res kakovostna. 14 kolegov želi besedo, ampak mislim, da se moramo organizirati, kajti okrog pol 12, 15 do 12 moramo zaključiti prvi Mark Tarabele, potem Mišel Dontan. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, predsednik Prodi, seveda nam je veliko čast in veselje, da vas lahko spremimo tu med nami in da se tudi z vami pogovorimo takole. Ko to primerjam s tem, kar je dejal Jacques Delors, ki je, tako kot vi, nekdani predsednik komisije, eh, tudi v okviru mislišča Naša Evropa. In če vas primerjam z Mišelom Barnjem, ki je zdaj komisar bil, pa je minister za kmetijstvo in v svoji knjigi tudi opisuje mehanizme, ki jih vi opisujete. Tako da nam morda je čas prišel vendarle, da spremenimo usmeritev, da se lotimo problema, ki ste ga vi omenili. Sami ugotavljate dvoje, namreč nadaljujemo z sedanjo politiko poprešnje do pomankanja eh, in to na svetovni ravni z 9 milijardami ljudi do leta 2050. Prav tako imate prav, da je to, kar nam danes manjka ravno. Eh, ta pravo usmeritev. Zato se sprašujem, ali morda ne bi morali preprosto kmetijstva zgolj izključiti iz mehanizma mednarodne trgovine na globalni ravni. Doha ne funkcionira, ampak v tem parlamentu in v okviru pobud eh, komisije in tako naprej še kar naprej obravnavamo predloge dvostranskih eh, trgovinskih sporazumov, ki vključuje seveda tudi kmetijstvo in zagotavljajo to, da kroži hrana po svetu, namesto da bi odgovarjala na potrebe prebivalstva tam, kjer eh, se ta hrana proizvaja. Tako da sprašujem se najprej, kaj s temi sporazumi in morda bi morali eh, iti bolj v smer regionalnih sporazumov na globalni ravni, ko gre za eh, trgovino z osnovnimi živili med eh, državami, še posebej v mislih eh, najmanj razvite države. Boj proti. Eh, zasegu eh, zemlišč. Tu me zanima, kako si predstavljate, da bi to potekalo, na kateri ravni, v okviru G20, kjer so zastopane zgolj bogate države, ki bodo videli na svoje interese, ali pa bi morali eh, dati bolj demokratično vlogo morda eh, OZN-u, eh, ali pa imate morda v mislih kako drugo strukturo, ki bi morda lahko vplivala tudi na svetovne finančne inštrumente. V mislih imam eh, Svetovno banko, svet, Mednarodni darni sklad, skratka gre za to, da bi zagotovili pomoč državam, eh, da se predvsem odzovejo na primarne potrebe prebivalstva, torej dostop do hrane in dostop do pitne vode. To sta dve temeljni zadevi, torej zadostna količina hrane in dostop do pitne vode. In eh, predno se morda lotevamo izgradnje ne vem kakšne vse transportne infrastrukture, bi se morda morali lotiti, in to imam v mislih eh, najmanj razvite države, investicij v kmetijstvo, ki bi omogočilo samozadostnost v teh državah in eh, to bi bila zadeva, ki bi se morali lotiti na svetovni ravni. Hvala lepa, Mark. Naslednji je Michel Dontan, potem eh, Dorfman. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod profesor, za vaš prispevek. Sam imam dve vprašanji za vas, ki se devata dve popolnoma različni temi. Napovedovanje je zelo težka umetnost. Bili ste predsednik Evropske komisije na prelomu stoletja. Prisotni ste bili v razpravah o sedanjem proračunskem okviru in takrat je na svetovni trg prišlo kar nekaj velikih kupcev, Kitajska, Indija in tega takrat morda še nismo predvidevali. Zanima me zdaj, ko se ozirate nazaj, ali nam lahko razložite, zakaj analiza iz let 2000 do 2004 ni predvidela tega, kar nam je na nek način eksplodiralo v obraz tam leta 2004-2005 in kar je potem privedlo do eh, krize prehranske krize leta 2007 in 2008. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. V Evropi smo razvili prehranski model, na katerega smo ponosni. To je model, ki je kar zapleten z eh, normativi, ki zagotavljajo varnost potrošnika kot nekje druge na svetu. In zanima me, ko razmišljate o potrebah po prehrani v svetu v prihodnih letih, ali mislite morda, da je naš eh, model z visokimi standardi eh, vzdržen in eh, ali ga je možno prenesti tudi na preostali svet. Hvala lepa, Mišel. Dorfman, potem podpredsednik Bove. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi, gospod eh, profesor, za vaš prispevek, ki mislim, da je bil zelo, zelo zanimiv. Omenili ste izgubo zemlišč, ki smo jih priča na svetovni pa tudi evropski ravni. In neka zadeva, ki pa jo vedno pogrešam, je opuščanje zemlišč, ki jih imamo, eh, zato ker eh, kmetijstvo ni več rentabilno. Kmetje preprosto prenehajo obdelovati zemljo, ker to pač ni več rentabilno. Pri nas v Italiji imamo na 100 tisoče hektarov, ki so jih eh, kmetovalci opustili v zadnjih eh, letih in desetletjih, zato ker eh, v Alpah, v Apeninih preprosto kmetovanje ni več rentabilno. Enako velja za številne druge območje v Evropi in zanima me, ali je skupnostna politika, ki jo vodimo na tem področju, politika, ki gre v pravo smer. Skratka, mislim, da moramo zaustaviti tudi ta pojav, ki je sicer generacijski pojav, gre za opuščanje obdelave zemljišč, ki je povezan tudi z demografskimi eh, pojavi. Eh, stari seveda zapuščajo ta svet, mladi pa se ne lotevajo kmetovanja. Tako da to je zadeva, ki se ne omenja v Evropi in ki se je ne izpostavlja. Mislim pa, da v razpravi, v katero zdaj stopamo, kjer potrebujemo zemljišča, mislim, da moramo govoriti tudi o tem vprašanju. In potem še druga zadeva, ki ste tudi vi upravičeno obenili, Vsekakor bo prišlo do povišanja cen kmetijskih proizvodov na evropski ravni in tudi na mednarodni ravni. No in zato se sprašujem, ali skupna kmetijska politika, kot jo oblikujemo eh, zdaj v prvem stebru, resnično predstavlja pravi odgovor, kajti povišanje cen in eh, dajanje premije tistim, ki proizvajajo največ v najbolj Eh, kmetijstvo prijaznim eh, območjih, kmetijstvo prijaznih območjih v Evropi, ne vem, če je pravi pristop. Potem še pripomba v zvezi z tehnološkim razvojem. Kmetijstvo, za razliko od ostalih sektorjev, pogosto pozablja na tehnologijo. Eh, mislimo, da smo sodobni, če gremo v čase naših dedov. To je, poč, ne počne noben drug sektor. Če bi to počeli drugi sektori, potem eh, mislim, da eh, ne bi bili sposobni proizvajati tega, kar proizvajamo. V našem sektorju pa se to pogosto dogaja. Hvala lepa. Gospod Dorfman, še zdaj bo ve, podpredsednik, potem pa podpredsednik Nikolesko. Gospod Prodi, hvala lepa za vašo prisotnost. Moram reči, da zelo cenim to, kar ste dejali. Imel bi par pripomp v zvezi s tem, kar ste dejali danes eh, dopolne tu pred nami. Govorili ste o vprašanju prehrane, o potrebi po zagotavljanju dovoljšne količine hrane za ljudi. Prav tako ste govorili o tem, da je potrebno zagotoviti mednarodno uh, ureditev. Uh, Ali se vam ne zdi, da je to vprašanje, o katerem se ne bi smeli pogajati, ne v okviru G8, ne v okviru G20, ampak v okviru OZN? Kajti dan danes se mi zdi ključnega pomena, da če želimo resnično regulirati to področje, da najprej določimo pravice na ravni OZN. Pravica do hrane je priznane, to je zelo dobro, ampak to ni dovolj. In zato danes na mednarodni ravni vedno več ljudi, vključno z poročevalca muzeja, gospod Dekojtera, zelo jasno pravijo, številni zelo jasno pravijo, da je potrebno prepoznati tudi pravico do eh, prehranske samozadostnosti, prav tako pravico državam, da se eh, zaščitijo pred eh, mednarodnimi plenilci in tudi plenilci njihovih zemljišč. To je pomembno, kajti brez tega ne bo možno uvesti tehničnih orodij, ki jih potrebujemo za izvajanje te politike Tako da mislim, da je tu potrebna neka politična volja na ravni OZN, da se prepozna ta pravica do eh, prehranske samozadostnosti. Drugo, druga zadeva v zvezi z produktivnostjo. Ja, produktivnost je problem, vendar to je problem, ki ga ni ne v Evropi, ne v ZDA. To je problem, ki se pojavlja v državah na južni polobli, kjer imamo zelo velike razlike. Mi, na primer, lahko proizvedemo. 100 kvintalov na hektar, tam pa 10. Problem je v tem, da tam potencial obstaja, vendar potrebujo razvojno pomoč, potrebujo zaščito kmetijstva, ki bi jo vzpostavili. In eh, pomembno je, da se eh, v okviru OZN zavemo odgovornosti za to, da damo povdarek krepitvi v to smer. Tretja zadeva, kar zadeva raziskave, Slišal sem, da pozivate k nadaljemu razvoju eh, in eh, raziskavam, ampak eh, to, kar danes potrebujemo, je predvsem izboljšanje produktivnosti v afriških državah, v južnoameriških državah, v azijskih državah. In tam so predvsem enostavne tehnike, ki jih potrebujemo, ki nam bodo omogočile, da iz desetih kvintalov prejdemo na 50 kvintalov, kar bo početverilo proizvodnjo na teh območjih. To so torej tri elementi, na podlagi katerih mislim, da bi bilo pametno dopolniti to razpravo in zahvaljujem se vam za vaš prispevek in v zaključek naj samo povem, da upam, da bo kmetijstvo za kmetijstvo danes popovdne glasovalo, pogumno glasovalo v prid podpori eh, reforme SKP, ki gre v pravo smer. Hvala lepa, Jose, podpredsednik Nikolesko, potem pa gospod Šikerski. Hvala lepa, gospod profesor Prodi. Hvala tudi z moje strani za vašo zelo zanimivo predstavitev, ki ste nam jo danes podali. Rad bi se lotil dveh zadev. Ko govorimo o pomankanju prehrane, menimo, da je to nekaj, kar velja za revne države. Ampak to je pojav, ki se nas eh, dotika mnogo bolj kot menimo. Japonska banka je upravila oceno držav, ki so najbolj občutljive na eh, fluktuacijo cen. Upoštevali so ceno eh, hrane, ki se prodajajo v teh državah in vsaj štiri države članice EU bi bile zelo pod eh, pritiskom. Slovenija, Grčija, Romunija in Bolgarija. Pa tudi Hrvaška. Eh, bi utrpela velike težave. Nobelov nagrajenec je dejal, da v prihodnjem stoletju ne bi sploh eh, smeli in mogli trpeti zaradi pomankanja hrane. In bojim se, da bo SKP popolnoma neuspešna, če bomo nadaljevali s to vrstnimi proračunskimi Eh, tendencami. Gospod eh, Prodi, omenili ste tudi uporabo oziroma rabo zemljišč. Moja država ima ogromen potencial, ogromno zemljišče, ki se ne izkoriščajo, vendar pa nimamo dovolj delovne sile, da bi ta zemljišča vključili v kmetijsko proizvodnjo. Zato je v okviru SKP potrebno zagotoviti eh, ustrezno ravnovesje med pomočjo kmetom na zahodu in vzhodu. Hvala lepa, gospod Nikoliskov, kolega Šekerski, potem pa Elizabet Jegle. Hvala lepa. Mislim, da je res eh, dober splet okoliščin, da svoj prispevek podajate danes, ko govorimo o prihodnosti SKP, ko govorimo o prihodnosti proračuna. Pomembno je, da smo te zelo pogumne pomembne besede z vaše strani slišali danes. To so besede, ki so prišle iz ust eh, nekoga, ki je bil nekdaj tudi predsednik Evropske komisije. In zanima me, gospod profesor, ali bi te besede izrekli tudi, če bi bili danes predsednik Evropske komisije. Mislim, da poznam odgovor, ker politika je pač politika, ampak. Eh, V politiki nam primankuje vizije. In vse čas se sprašujemo, či ali nam je povečati proračun za nič cela ena odstotka ali ne. So to izzivi? Ne vem. Vem, da so vaši proračunski predlogi, ko ste odhajali, bili na ravni 1,24. To je bil predlog z vizijo. Potem so to zmanjšali na en odstotek. ampak moram reči, da pa mi je res, res bil v vaš prispevku zelo všeč. Omenili ste tudi vprašanje prihodkov v kmetijstvu, omenjali ste rentabilnost kmetijstva in eh, kako je možno, da proizvajalci hrane proizvajajo to hrano, živijo težko, njihovi dohodki pa so res minimalni. Zakaj? čas poceni hrane je prišel in eh, če je hrana poceni, tudi ni spoštovanje do hrane. In eh, mislim, da je potrebno tudi spremeniti odnos bogatega svetovnega prebivalstva do uh, hrane, do javnih dobrin. Potem je seveda pomembno tudi povezava med uh, prehrano in zdravjem, to je zelo pomembna povezava. Zdi se mi torej, da je prišel čas, ko moramo v skupni kmetijski politiki iti v smer zagotavljanja zadostne prehrane na svetovni ravni, o tem ste govorili. Zdaj, ali je to naloga za G8, za G20, ali je to problem, ki ga treba reševati na ravni OZN. Dejstvo je, da v kmetijstvu moramo stvari regulirati. V gospodarski krizi smo ustvarili, ustvarili več agencij za nadzor nad finančnimi trgi in jasno je, da pač eh, zato je potreba, ker smo ogromno denarja dali temu sektorju. Zakaj se torej bojimo zdaj nadzora nad proizvodnjo, kmetijsko proizvodnjo, ki je pač odvisna od podnebnih eh, pogojev? In uh, to ni toliko odvisno od tehnologije, od nečesa drugega, ampak predvsem od eh, zunanjih eh, meteoroloških pogojev. Tako da ne bojimo se, ne bojimo se spremljanja in, eh, in nadzora. No in na, na koncu naj še povem, da kar zadeva znanstvene raziskave in podobno, mi veliko govorimo o. Veliko govorimo o premalo uh, razumnih inovacijah, pre, Eh, malo pa govorimo o dejanskem razvoju v kmetijstvu. In na konec naše povem, da bi si želel, da bi takšno razmišljanje, kot ga imate vi, eh, prevladovalo med politiki v svetu. Hvala lepa, kolega Šekerski. Vaše vprašanje mislim, da je kar eh, aktualno kajti Prodjeva komisija z Francem Fišerjem kot komisarjem za kmetijstvo je bila avtorica reforme SKP 2003. Elizabet Jegle, potem pa kolegica McGuinness. Hvala lepa, predsednik. Lep pozdrav tudi profesorju Prodiju. Mislim, da ste nam eh, tu ponudili veliko stvari v razmislek in eh, mislim, da je dobro, da si vsakdo izmed nas eh, posamečno in morda tudi skupaj v odboru eh, opravi premislek o tem. Veliko ste govorili o mednarodni trgovini, o globalizaciji, upravičeno po mojem mnenju. Prav tako ste jasno dejali, da je krok pogajanj iz Dohe v bistvu šibak, to je krok, ki nas v tem trenutku ne bo pripeljal do nekega jasnega cilja. Iz tega razloga, morda tudi iz drugih razlogov, Evropska unija v tem trenutku vodi pogajanja o celi vrsti dvostranskih trgovinskih sporazumov z najrazličnejšimi državami. In eh, zanima me, kako vi na to gledate. Jaz osebno moram reči, da imam velik problem s temi dvostranskimi sporazumi, kajti eh, tu se sklepajo posamični sporazumi s posameznimi državami, ki imajo pač svoje načine reševanja ali pač nereševanja eh, problemov. Eh, celosten pogled, ki ste ga izpostavili in ki ste ga vedno izpostavili pri vseh eh, tematikah, pa se mi zdi, da se tu izgublja s takšnimi pogajanji. Hvala lepa, Elizabet. Kolegica McGuinness, potem eh, kolega Denjo. Hvala lepa, profesor Prodi. Dvakrat ste v svoji predstavitvi omenili vprašanje moralne dožnosti. Bi lahko kaj več povedali o tem? kajti koristno bi bilo, če bi se bolj pogosto posluževali tega v naših razpravah. To se zdaj uporablja v kontekstu bančništva, eh, mislim pa, da moramo vsekakor to uporabljati tudi v kontekstu dostopa do hrane. Ampak kako pač moralo prenesemo v eh, pravno ureditev tega sektora, to je veliko vprašanje. Drugo vprašanje je raziskave in razvoj. Mislim, da si moramo biti na jasnem, gospod Prodi, eh, kar zadeva dejstvo, da obstaja več načinov financiranja raziskav in zdi se mi, da so države preprosto ustavile javno financiranje raziskav v kmetijstvu in mislim, da moramo ponovno dati podarek javnim sredstvom za financiranje eh, raziskav v kmetijstvu, namesto da prepuščamo podjetjem raziskave tem, na tem področju. To je, se mi namreč zdi nevarna usmeritev in veseli me, da smo začeli lotevati tega vprašanja. Še ena zadeva, ki se mi zdi vredna omembe, mislim, da je preprosto dejstvo, da bogati ne bodo nikoli uh, lačni, bogati v revnih državah tudi ne bodo nikoli lačni, ampak dejstvo je, da če bi bila zdaj lačna in bi imela štiri otroke, bi vas verjetno napadla, da bi lahko uh, nahranila te svoje štiri otroke. In to se mislim, da bo začelo dogajati v svetu. Uh, prihajalo bo do vojn zaradi dostopa do vode in hrane. In tu je naša moralna odgovornost. Mislim, da je v našem interesu, da to ravnovesje vzpostavimo in da začnemo pravico do prehrane, eh, ustrezno proizvodnjo hrane, eh, zanesljivo skrbo s hrano, da vse to postavimo na pravo mesto. Zdi se mi, da je to zdrsnilo nekam po lisici prioritetno vzdol in to je zelo nevarno. In še zadnja zadeva. Mislim, da Evropa ne sme biti preveč ravnodušna do eh, grabeža zemljišč, eh, kajti mi uvažamo ogromno hrane in eh, na to vprašanje mislim, da moramo gledati z globalnega vidika, kako to reševati, to je vprašanje. Probleme mislim, da sicer vidimo, ampak jasnih rešitev pa še ne. Hvala lepa. Kolega Agnjo, potem pa kolega Jar. Hvala lepa, gospod Prodi. Omenili ste, da je kar nekaj držav prenehalo izvažati hrano. In nekoliko kritični ste bili do tega, čež da to ni igranje v pravilih STO, ampak prva odgovornost vsake vlade, vsake države je, da zagotovi dovolj hrane za svoje ljudi. In seveda bodo prepovedali izvoz hrane, zato da ne pride do situacije, ko ljudem Eh, ne bo, eh, da z ljudmi ne bodo soočeni z lakoto, kaj se to potem privede do revolta. In eh, zaradi vseh teh pojavov bodo špekulanti seveda cene hrane samo še dvigovali. Rad bi podporil to, kar je dejal James Nicholson, kajti zdi se mi, da smo se na nek način izognili tisti najbolj neprijetni temi. Niste govorili o najbolj očitni rešitvi eh, za nekatere probleme, ki jih omenjate, kot naprimer eh, povečanje eh, donosa in pa. In gre namreč za uporabo biotehnologij in eh, GSO. -ja. Ko ste to slišali, se niste na to odzvali nekim osebinskim odgovorom. Eno od razlogov, zakaj ne želite o tem govoriti, je morda to, ker je zeleni mož Jozebove samo dva sedeža stran in ste se bali, da bo vstal in vas eh, okoli všeč, ampak eh, ni tako velik kot vi, tako da mislim, da se s tem lahko soočamo. Še en zeleni mož, gospod Hojzling, me veseli, da ste tu. Uh, sem že mislil, da ste ušli, ker ste se obali, da bom omenil vaše ime. Omenili ste smeti uh, in moram reči, da je pomembno to, kar je dejal in kar nekaj rešitev je za to. Veliko tega, veliko teh uh, odpadkov bi lahko uporabili za krmljenje prašičev z pomijami. E, to je zdaj prepovedano, ampak mislim, da bi to morali dovoliti z ustreznim označevanjem. Martin, kot e, je že pogosto dejal, ne mara uvoz, uvožene soje. Ja, lahko začnemo uvažati manj soje, če ne bi toliko rib začeli odmetavati v morje. E, vse te zavržene Eh, ribe pri ulovu bi lahko uporabili kot eh, vir proteinov za našo krmo. In potem ne vem, zakaj naj bi ponovno oživili industrije kostne in mesne moke. Klavnične, klavničke odpadke eh, pršičev in perutnine bi lahko uporabili za to, samo prežvekovalce bi morali izključiti iz te verige. Tako da ja, tako ponujam rešitve in za spremembo sem konstruktiven. Hvala lepa, gospod Enju, eh, potem gospod Jar, potem pa poslanec Prodi. Hvala lepa, profesor Prodi, za zanimiv prispevek, za vaše zaključke. Številna vprašanja, ki smo, ki želim zastaviti, so zastavili že kolegi. Ena zadeva še ostaja odprta, ki bi jo rad izpostavil, namreč dajali ste upravičeno, da se moramo boriti proti fluktuacijam cen, eh, kajti ta velika nihanja prinašajo negotovost na trge, to je res. Druga stvar pa je ta, da smo bili agrarni politiki pogosto kritizirani, da naše subvencionirane, eh, naše subvencioniranje izvoza viša cene na svetovnem trgu. Zdaj ni več nobenih subvencij, izvoznih subvencij in to ima seveda za posledico to, da se zdaj svetovne cene dvigajo in se bodo še dvigale, neodvisno od fluktuacij cen, ki si jih ne želimo. Moje vprašanje, morda nekoliko naivno je, če prav razumem tržno gospodarstvo, potem verjetno vse više cene pomenijo spodbudo k proizvodnji in ne vem, zakaj nam eh, ne uspe izkoristiti teh višjih cen za to, da bi v državah v razvoju vzpostavili ustrezno prilagojeno kmetijstvo ali drugače povedano, ali morda evropski politiki niso s tem eh, zapravili del svoje priložnosti, ker so odpravili subvencijo. Zdaj, ko pa se soočamo z tem pojavom v državah v razvoju, te države niso sposobne vzpostaviti samozadostnega regionalnega kmetijstva. Hvala lepa, kolega Jar kolega Vittorio Prodi, potem pa podpredsednik Vojčehovski. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, Romano. Rad eh, bi samo nekaj izpostavil v zvezi z problemom, ki je dopolnilen temu, o čemer smo govorili do sedaj. Namreč eh, gre za problem podnebnih sprememb in eh, ohranjanja eh, krajine, ki je pomembno, kar je pomembno za prilagajanje podnebnim spremembam. Še posebej imamo v mislih problem bolj intenzivnih eh, padavin, ki zahtevajo drugačno vzdrževanje zemlišč, eh, da ohranja eh, vlago dlje časa, da se na ta način tudi izognemo eroziji. Mislim, da je zelo pomembno, da izpostavimo namreč tudi to vprašanje. Ker torej za vprašanje ustreznega eh, ohranjanja zemlišč eh, in orodja, ki jih imamo na voljo za to, torej tudi infrastruktura eh, za satelitsko opazovanje, lahko služi temu, da eh, spremljamo zdravje zemlišč oziroma tal in da s tem prispevamo k izboljšanju pogojev za primarno rabo teh zemlišč, ki je namenjena seveda proizvodni hrane. Potem je to tudi problem razumevanja, kako se obenem boriti tudi proti dezertifikaciji poleg samega grabeža zemlišč mislim, da je tudi problem širjenja eh, puščav, kajti to je eden eh, najpomembnejših razlogov, zakaj toliko ljudi opušča eh, zemlišča eh, in eh, morajo iskati nova območja, ker bi lahko kmetujejo. Potem je tudi problem infrastrukture evropske infrastrukture za vodenje in upravljanje teh politik, ki so zelo zanimive. In še zadnja zadeva v zvezi z premijami. Eh, v Italiji imamo več kot 10 tisoč hektarov kontaminiranih zemljišč. Na teh zemljiščih bi lahko izvajali eh, programe melioracije zemljišč eh, z energetskimi polščinami, in da se potem postopno ta območja ponovno povrne v njihovo prvotno rabo. Hvala lepa, kolega Vitorijo Prodi, zdaj pa podpredsednik Vojčehovski, potem kolegica Morvaj. Hvala lepa, predsednik. Pred sedmimi leti ste nam ostali, ste se nam zapisali v spomin, ko ste na mizo Evropske unije dali predlog finančne perspektive eh, za 1,24 odstotka BDP. Žal je bil ta proračun potem zmasakriran in eh, zmanjšan za več kot 200 milijard evrov na zgolj en odstotek BDP. Mislim, da bi lahko več stvorili tudi za eh, prehransko varnost, če bi imeli več sredstev. Danes eh, imamo, kar zadeva SKP, dve skupini politikov. Eni govorijo, da je potrebno zmanjšati izdatke za SKP, drugi pa pravijo, da je potrebno ohraniti izdatke na dosedanje ravni. Eh, sploh pa ne pride do izraza tisti, ki pravi, da je potrebno povečati potrošnje v tej smeri. Jaz mislim, da je to treba storiti, kajti ničesar ne bomo dosegli, če ne bomo povečali obsega financiranja. Govoriti o tem, da naj bi ohranili financiranje na enakem področju, na enaki ravni, oprostite, ko se soočamo s tolikšnimi izzivi. Proračun leta 2004 smo določali v razmerah, ko še ne bilo prehranske krize, ko še ne bilo eh, draginje, ko ni bilo številnih izzivov, s katerimi se soočamo zdaj, ko ni bilo dramatičnih prognoz, ki govorijo o tem, da bo potrebno povečati eh, proizvodno hrane v svetu v doglednem času za 50-70 odstotkov. Skratka, šlo je za proračun, ki je bil eh, določen v času, ko smo razmišljali o tem, kako zmanjšati proizvodno hrane, zdaj pa moramo razmišljati o tem, kako povečati proizvodno hrane. Še eno zadevo bi rad eh, omenil, kolegi so govorili o tem problemu, o problemu eh, zemljišč, ki se ne obdelujejo. Še posebej v novih držav članicah je to vedno bolj dramatičen problem. Kolega Dorfman je dejal, da eh, v Italiji cele območja ne obdeluje več. V Italiji dobiva kmet več kot 300 evrov pomoči Unije na hektar. Kaj pa v državah, kjer je to 100 ali celo manj evrov na hektar? v novih državah članicah je ta eh, proces opuščanja obdelave zemlišč nekaj, kar zelo, zelo hitro napreduje in na ta način ne bomo eh, nečesar uspeli doseči. Tako da da, potrebujemo eh, višjo stopnjo potrošnje izdatkov, proračunskih izdatkov za to področje. Res pozivam k temu, da se vzpostavi takšna politična klima, ki bo izravnala plačila v novih in starih članicah, kajti če ne bo v številnih državah EU eh, e prišlo do nazadovanja kmetijstva. Še enkrat hvala, gospod predsednik, eh, za ta proračun, kajti rad bi se vrnil k razpravi o takšnih proračunskih roljih, ki ste jih vi svoj čas predlagali. Hvala. Grazie, vice presidente Vacevoski. Hvala, gospod podpredsednik Vojčehovski, gospa Morva in na koncu pa še gospod Silvestri. Hvala lepa v Evropskem parlamentu smo vsi izvoljeni politiki, ki naj bi predstavljali Evropejce. Kaj želim s tem povedati, gospod Prodi? Ne želim, da bi se vrnili domov z mislijo, da se ljudje v Evropi strinjajo z zamislijo o svetovnem upravljanju, svetovni vladi. Številni v Evropi smo, ki menimo, da svetovna vlada, svetovno upravljanje, da je to slaba zamisel. To nima nobene zveze z demokracijo. Zelo slabo bi bilo, če bi še več pristojnosti vzeli ljudem in če bi poskrbeli, da bo vrzel med tistimi, ki odločajo in navadnimi ljudmi, še večja, kot je danes. To bi pomenilo, da odločitve o življenju vseh ljudi damo v roke peščici neizvoljenih birokratov, ki svoje delo opravljajo popolnoma nepregledno. Glede na to, gospod Prodi, me zanima, ali vi in vaš centr za razmislek razmišljate o popolnoma drugi možnosti, o tem, da bi lahko sami odločali zase, in sprejemali odločitve o pomembnih vprašanjih, med drugim o hrani. Ste razmišljali o tem, da bi namesto o višji stopni globalizacije in koncentracije moči, morali razmišljati o tem, da bi dali moč ali pristojnost nazaj ljudem. Gospod Prodi je govoril o suverenosti na področju hrane, o tem veliko govorijo v Združenih narodih, namreč da bi suverena preskrba s hrano bila ena od človekovih pravic, govorili smo tudi o grabežih zemlišč in o nadzoru nad zemlišči. To pa pomeni, da bi lokalne skupnosti morale same odločati, kako želijo proizvajati hrano, koliko želijo proizvajati, kako želijo to prodati in seveda, da imajo potrošniki, posamezniki pravico do zdrave, ustrezne hrane. Najbolj zdrava hrana pa je seveda hrana, ki je proizvedena lokalno, ta je tudi najbolj sveža. Gospod Prodi, ali ne bi bilo dobro, če bi torej dali odločitve o proizvodni hrani, proizvodne hrane in tako naprej spet nazaj v roke ljudem? Pozabiti moramo na to zamisel o ukinitvi demokracije skozi globalno upravljanje. Hvala lepa, sedaj pa Sergio Silvestris, on je zadnji govornik. Hvala lepa, gospod De Castro in hvala, gospod Prodi, hvala lepa za to, da ste se oglasili danes dopoldan pri nas. Govorili smo o zelo pomembnih vprašanjih. Mislim, da smo se razprave lotili ob pravem času. Sprejeti bomo morali zelo pomembne odločitve tudi v tem odboru. Zato ste nam vsem dali zelo dobre stvari za v razmislek. Govorili ste o vprašanju zemljišč. Strinjam se z vami, gre za izkrivljanje, izkrivljenost, v okviru katere hidro raztoča gospodarstva kupujejo ali jamljajo v namen zemlišča v revnih državah. To bo kmalo postalo netrajnostno in gospod Prodi je omenil zapuščanje zemlišč in tudi to je velik problem. Želim pa opozoriti še na nekaj. Gre za italijansko mm, vprašanje, Namreč zemlišča se sedaj uporabljajo za namene, ki niso povezane s kmetijstvom. V zadnjih nekaj mesecih, naprimer, kmetijske zadruge propadajo, različne dele se daje na dražbo in družbe se vzpostavljajo le nekaj dni pred dražbami zato je težko vse skupaj nadzorovati. Tarantino in druge majhne občine se težko spopadajo s tem problemom, težko ugotovijo, kaj vse se dogaja na njihovem zemljišču, če imamo naprimer manjšo lokalno oblast z veliko zemljišči. Družbe se torej ustanovijo, le nekaj dni pred dražbo, potem pa sodelujejo na dražbi, kar predstavlja lahko problem. Kar zadeva varno preskrbo s hrano, strinjam se mm, s tem, kar ste povedali, namreč, da potrebujemo več raziskav. da morajo te raziskave biti tudi ustrezno prevedene v prakso. Govorili pa smo tudi o odpadkih, prehranskih odpadkih. Slišali smo, da razvite države odvržejo 20 odstotkov kmetijske proizvodnje. Teh 20 odstotkov bi seveda lahko izkoristili za to, da bi rešili probleme milijarde ljudi, ki je podhranjena povsod po svetu. V zvezi z varno preskrbo s hrano mislim, da bi to lahko obravnavali skupaj z rešitvijo problema odpadkov. Mladi v kmetijstvu. Mladi so zelo pomembni v kmetijstvu, zagotavljajo nova, nova sredstva, nove vire, nove spretnosti, nov miselni okvir in nov način dela. Vendar do sedaj politike namenjene mladim in politike, ki so bile namenjene temu, da bi mlade vključili v kmetijstvo, niso dobre. Podpirati moramo to, da se bodo mlade vključevali v kmetijstvo. Zato pa so potrebne učinkovite politike. Učinkovito mora biti tudi financiranje, naložbe. To bi vsekakor bila zelo velika prednost za ta sektor in hvala še enkrat, da ste spregovorili danes. Hvala lepa. Smo pri koncu. Na koncu se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki ste se odeležili razprave, še posebej pa tistim, ki ste spregovorili na tej izredni seji odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Hvala lepa, gospod Romano Prodi, da ste nam dali možnost, da smo z vami lahko razpravljali o teh vprašanjih danes do povdan. Videli ste različne poglede, različna stališča poslancev, kar odraža zelo raznoliko politično podobo Evropskega parlamenta, sedaj vam dajem še enkrat besedo za sklepne poglede. Hvala lepa, ne bom predolg. Menil sem, da, oziroma menim, da je to zelo dobra razprava, zelo zanimiva razprava, še posebej zato, ker smo slišali zelo veliko različnih mnen. Vse, kar smo slišali, moramo upoštevati. Prvi problem je kmetijstvo in mednarodna trgovina. Tukaj smo slišali nekaj zanimivih zamisli. Na eni strani imamo gospod Morfaj, z njeno provokativno izjavo, pravi, da svetovno upravljanje ne deluje, zato bi morali pristojnosti spet vrniti nazaj na lokalno raven. V teoriji je to zelo dobra zamisel, ampak v praksi bi to pomenilo, da bi bili ranljivi za velik poskok v cenah. Kajti, če nimamo nekega globalnega nadzora, to pomeni, da ne moremo ustaviti sistema pred pregrevanjem. Ker imamo različne tipe prsti in različna podnebja po svetu, To pomeni, da nikoli ne bo mogoče samo lokalno zagotoviti ustrezne preskrbe s hrano. Res je, lahko razmislimo o mm, lokalnem trženju in to bi lahko ukrepili, ampak če bi se zaprli v posamezne lokalne trge, menim, da bi cene hrane skokovito narasle in zaradi tega bi se soočali še z večjimi težavami. S tem se navezujem na nekaj, kar je omenilo več poslancev, namreč mednarodne mehanizme ali bi bilo dobro, če bi se ločili od teh mehanizmov, da bi sklepali samo dvostranske sporazume in tako naprej. Vsaka od teh opcij ima svoje posledice. če bomo ostali na lokalni ravni, menim, da je mogoče zagotoviti več družbenega nadzora, vendar prišlo bi do večjih izkrivljen cen. Dvostranski sporazumi, vsaj po mojih izkušnjah, glede na to, da eh, dogovora v krogu pogajanj iz Dohe zaenkrat še ni, Zdi se mi, da tisti, ki ostanejo zunaj dvostranskega sporazuma, ostanejo na slabšem. Je pa to druga najboljša možnost po splošnem sporazumu, ki ga, po mojem, potrebujemo. Vendar, kdo bo sprejel te splošne sporazume? G20, Svetovna banka, Združeni narodi. Kdo? Slišali smo več rešitev. Če smo pošteni nas še veliko loči do tega, da bi nekdo dejansko to zagotovil na ravni G20. V teoriji je to kompromis med globalnimi združenimi narodi in bolj osko skupino G20. Oziroma G8, se upravičujem. G20 bi bil forum, kjer bi lahko sprejeli bolj splošni pristop za rešitev tega problema. Ampak kaj se dogaja? G20 preprosto nima sekretarjata in drugih upravnih struktur, s katerimi bi lahko pripravili rešitve in jih tudi izvajali. G20 je zato na neke vrste obsojen na to, da je vedno v pripravljalni fazi iskanja rešitev in to je problem. Naj ustreznejše mesto za iskanje rešitev tega problema je Svetovna trgovinska organizacija. Mislim, da je to dobra rešitev, problem pa je, da rešitve tam ne najdemo. Ustrezen forum torej imamo in tukaj sodelujejo vsi gre v bistvu za neke vrste združene narode. Oglašajo se tako revne države kot tudi bogate države. Kakor pa sem že povedal, sporazuma zaenkrat nikakor ni mogoče doseči. Optimističnega stališča tukaj vam ne morem dati. To delno odgovarja tudi na vprašanje gospoda Tarabele. Gospod Donta je vprašal, ali nismo predvideli dogodkov v Indiji in ali ne bi bili mogli poskrbeti za večjo prožnost. Vendar povem vam lahko, da smo podcenili ne samo rast indijskega gospodarstva in prihodkov, ampak tudi podcenili smo tudi število ljudi, ki je začelo uživati meso in kako hitro se je to zgodilo. Zato je prišlo do tako velikega skoka v povpraševanju. Gospod Dorfman. Razlog za zapuščanje zemljišč ali eden od razlogov za zapuščanje zemljišč je precej jasen in razumen. Preučil sem razloge za lakote v koncu 18. stoletja. Zemlišča so pustili za rast gozdov, zemlišča niso bila ustrezno kultivirana in tako naprej. Kaj je problem? Problem je, če ljudje začno krčiti gozdove za kuhanje hrane. Že sedaj imamo določena zemljišča ali področja, ki niso ustrezna za pridelavo hrane, naprimer visokogorje. Prej sem govoril o tem, da je kmetijstvo neke vrste ponudnik storitev, za katera ne plačujemo in to je eden od teh primerov. Mislim, da je to povezano tudi z vprašanjem, ki smo ga slišali o tem, da bi zemljišča vrnili nazaj. To je omenil gospod Prodi. Soočamo se z visokimi stroški za podobne projekte. Razmisliti pa moramo o tem, da je treba zemljišča očistiti iz popolnoma ekoloških razlogov, zato da zaščitimo okolje. Vendar naš razvoj je v smeri urbanizacije, to pa ni združljivo s potrebami, ki jih imamo glede proizvodne hrane. Mesta se širijo do leta 2000. 50 naj bi dve tretjini ljudi živelo v mestih, veliko mestnih zemljišč je preprosto neprimernih za kmetovanje in tudi ta problem moramo upoštevati. Gospod Bove je omenjal problem produktivnosti. To je nekaj, kar mnogo bolj vpliva na revne države kot na bogate države. Vsekakor pa imamo tudi v bogatih državah problem s produktivnostjo. To nima nobene veze z gensko spremenjenimi organizmi, ampak zadeva uporabo pesticidov, gnojil. Upoštevati moramo tudi zdravje živali. In to je področje, ki nam je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja omogočilo veliki, na, velike napredke, vendar vse skupaj se je sedaj ustavilo. To je tudi čas, ko smo nehali vlagati v raziskave na področju kmetijstva v Evropi. Mislim, da bi morali razmisliti tudi o tem, kako bomo razširjali tehnološke inovacije, ki jih dosežemo v Evropi. Vprašanje suverene preskrbe s hrano ali prehranske neodvisnosti tudi tukaj se pojavlja določena stopnja špekulacije. Slovno koščena obala, na primer. Suverenost pomeni samo zadostnost. Je to politična pravica? Da, s tem se lahko strinjam, tudi splošna pravica. S tem se prav tako strinjam. vendar gle, gre za kolektiven odgovor na to, ali je to eh, človekova pravica ali ne. Temu nihče ne more nasprotovati. Gospod Nikolesku in polski kolega sta govorila o novih državah članicah EU. tendenca, da bi imeli enake ravni subvencij v vzhodni in zahodni Evropi, je nekaj, kar preučujemo. Mislim, da se bomo morali pomakniti v to smer. Gospod Nikolesko je delno že odgovoril na svoje vprašanje. Rekel je, da Če bi imeli enake ravni subvencij, potem bi bilo v gospodarskem interesu držav, kot so Romunija, Bolgarija in Slovenija, da imajo močan kmetijski sektor. To so države, ki so trenutno okrožene z vidika kmetijstva. To je povezano tudi z zadnjim vprašanjem, ki mi ga je zastavil gospod Silvestris namreč. To moramo zagotoviti s pomočjo politike, ki temelji na tem, da mlade obdržimo na podeželju. Mislim, da sodobnega kmetijstva ne bomo imeli, če ne bomo imeli mladih. Mladi so tisti, ki zagotavljajo inovacije v kmetijstvu, prav tako pa potrebujemo specifične spodbude, naprimer za družine ali kakorkoli že, vsekakor potrebujemo spodbude Ne moramo le plačevati cen za proizvedeno blago, ampak potrebujemo spodbude, politike, ki bodo mlade prepričale o tem, da se lotijo kmetijstva. Ne zgodi se pogosto, vendar včasih se ljudje odločijo prostovoljno za kmetijstvo in to moramo spodbujati. Pogosto govorimo o ljudeh, ki so pripravljeni in ustrezno izobraženi za delo v tem sektorju. Kaj bi naredil, če bi bil predsednik komisije? To je seveda čisto teoretična razprava, ampak menim, da je predlog, da bi povečali proračun in da bi poskrbeli, da se bo Evropska unija bolj zavedala gospodarskih težav v določenih državah članicah. Problem, s katerim sem se soočal, soočamo se z njim tudi danes in mislim, da se bomo morali tudi v prihodnosti s tem problemom soočati. Ne gre za to, da je proračun Kalifornije večji od proračuna. Grčije. Smo del drugačnega sistema. In tudi s ostalim svetom postopamo drugače. To je eden od problemov pri spremembi upravljanja moramo upoštevati tudi prihodnost proračuna in prihodne generacije bodo morale to vprašanje rešiti, kajti drugače ne bomo več sistem mm, odločanja na globalni ravni. Kitajski študent mi je zastavil še eno vprašanje, ko smo govorili o razvoju Evrope. Rekel je, je Evropa laboratorij ali muzej. To vprašanje sem slišal v, na neki seji v Šanghaju, kjer sem obiskoval šolo. Zelo veliko sem razmišljal o tem. Evropa je utrujena, ima odlično preteklost, imeli smo zelo dobre politične strukture, začeli smo tudi spreminjati način razmišljanja ljudi. Vsekakor pa moramo biti previdni, da ne bomo postali muzej, moramo biti pogumni in inovativni. Če se vrnem nazaj k vprašanju varne preskrbe s hrano, mislim, da moramo. Več truda vložiti v to, da poskusimo zagotoviti napredek v pogajanjih iz kroga iz Dohe. Mislim, da je to najboljše mesto za to, da razpravljamo o teh vprašanjih. In še nekaj, kar sem prej pozabil, vprašanje raziskav. Vprašanje je bilo, ali bi morali zagotoviti javna finančna sredstva za raziskave. Odgovor je, da imamo določena področja inovativnih raziskav. kjer je podobno kot v sektorju biologije ali medicinskih raziskav. Mislim, da bi lahko zagotovili partnerstva med javnimi sredstvi in zasebnim financiranjem. Govorili ste tudi o grabežu zemljišč. kakor sem že povedal, gre za odraz politične potrebe posameznih držav, da zagotovijo ustrezno prihodnost za svoje državljane. Države vedno najprej poskrbijo za lastno varnost, tudi na mednarodni ravni. Bojim se, da če se bo to nadaljevalo, bo problem v prihodnosti še slabši. strinjam se z vsem, kar ste povedali v zvezi s problemom odpadkov. Omenjali se, ste številko 20 odstotkov. Mislim pa, da je dejanska številka še više. Mislim, da odvržemo več kot 20 odstotkov pridelane hrane v Evropi. Nikoli ne bomo dosegli ničle, vendar vsekakor je še veliko manevrskega prostora za izboljšave. Subvencije. omenjali ste izvoze in povezavo z vedno višjimi cenami. Če se bomo borili proti pretiranim izvoznim finančnim spodbudom, potem bomo storili še več škode kot drugače kar zadeva desertifikacijo in erozijo. Tukaj se lahko spet obrnem na splošne javne dobrine, ki so neke vrste stranski proizvod kmetijstva. Ne moremo pričakovati, da bodo kmetovalci še naprej proizvajali te dobrine, ne da bi za to dobili plačilo. Dezertifikacija in podobni pojavi, kakor smo že slišali, so problem naprimer v podsaharski Afriki. Tam je stanje še posebej zaskrbljujoče. Puščave se širijo hitreje, kot smo menili, da je sploh mogoče. To sem želel povedati, gospod predsednik. Vem, da bi lahko rekli, da imamo le omejen proračun in podpredsednik je dejal, da so zaradi omejenega proračuna veliki koraki naprej skoraj da nemogoči. Vsekakor pa menim, da bi morali sredstva, ki so nam namenjena, uporabiti čim bolje. Naj sklenem eh, s komentarjem zelo zahtevna pogajanja iz kroga v dohi, so pomembna. Evropa je neke vrste laboratorij. Vse v zadnjih letih se je v to prelevila, zato ima zelo veliko izkušenj na področju pogajanj. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli večjo zavezanost Evropske unije, da bi Evropska unija imela več vpliva, naprimer tudi kot posrednik. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti sporozum, ki bo dober, s katerimi se bodo strinjali vsi. Brez te posredniške vloge se bo zaseg zemlišč skriti ali prikrite subvencije za izvoze in tako naprej, to bo v prihodnosti postalo neizogibno. Vsi ti negativni vidiki so nekaj, kar lahko rešimo le, če bomo dosegli sporazum v krogu iz Dohe, ki bo podprt na globalni ravni. Prispevek Evrope k temu pa je ključnega pomena. Hvala. Grazie ancora, onorevole Prodi. Grazie a tutti voi. Hvala lepa, gospod Prodi. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Ne pozabite, ob dveh nadaljujemo z glasovanjem. Konec se je zaenkrat.